ha facoltà di parlare. Besedo ima gospod Messer Schmidt in sicer v zvezi s poročilom Ane Gomeš. Eh, er Najlepša hvala. Danes smo sprejeli sporazum med Evropsko unijo in Libijo. Gre za okvirni sporazum. V tem sporazumu pa manjka pomemben element. Prosim, dopustite gospodu Mesarju Šmitu, da lahko poda svoj prispevek. Prosim, da tiho zapustite dvorano. Torej manjka pomemben element, ki je pomemben predvsem za Evropsko unijo in sicer iz Libije prihajajo nezakoniti priseljenci v Evropsko unijo in sicer iz Afrike in Azije. Gre torej za tranzitno državo in to vsi dobro vemo. Evropa je magična država, v kateri tečeta med in mleko. Sem želijo vsi in številni ljudje želijo obežati nesreči v lastni državi. Libija pa je torej tranzitna država, skupaj z nekaterimi drugimi državami in to predstavlja velike ziv za Evropsko unijo in zato bi morali to tudi bolj izpostaviti v naših pogovorih z libijskimi oblastmi. Morali bi eh, poskrbeti za to, da ne bi bilo več takšnega pritiska na zunanjih mejah Evropske unije. Dobro je, da imamo dialog, ampak eh, dialog se ne osredotoča na najpomembnejše. Gospa Muscardini. V pisni obliki bom to podala, gospod predsedujoči. Hvala lepa. Sedaj pa prehajamo k položajem, položaju kristijanov v zvezi z svobodo veroizpovedi. Jakolino Salvatore. Grazie, presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Antisemitizem, antiinslamizem, sovražnost do kristijanov, vse to je prisotno tudi danes na različnih koncih sveta. Zato prihaja tudi do krvavih spopadov. Ogroženi so bili recimo kristjani, ki živijo v Iraku, v Pakistanu in ta dejanja smo obsodili. Potrebno je spoštovati vrednote drug drugega, potrebno je spoštovati svobodo veroizpovedi, ne sme prihajati do tako hudih rešitev. Zagotoviti je potrebno svobodo veroizpovedi tako kristijanov, kakor tudi drugih. Evropska unija ne sme pozabiti v času gospodarske krize, v kateri se nahajamo, na svobodo veroizpovedi in eh, zato moramo zagotoviti tudi ustrezna finančna sredstva. 4 milijone evrov je um, komisija namenila za pomoč eh, muslimanom in najbrž bi lahko ta sredstva uporabili tudi v druge namene. Ma, credo che... Antinoro, hvala lepa, gospod predsedujoči. To, kar smo sprejeli danes, je po mojem mnenju ključnega pomena. Svoboda veroizpovedi je ena izmed temeljnih človekovih pravic. In to je zapisano tudi v listini o temeljnih človekovih pravicah. Med temi pravicami je tudi pravica, da spremeniš uh, svojo versko prepričanje. Poleg tega je zagotovljeno uh, tudi. Um, Je zagotovljena tudi svoboda veroizpovedi, izvajanje verskih običajev in tako naprej. Boriti se moramo eh, proti diskriminaciji, ki se je pojavila na različnih koncih sveta proti kristjanom. Prihaja do nestrpnosti, ki se pogosto uporablja v politične in gospodarske namene. Zaradi tega moramo odločno nasprotovati takšnim dejanjem. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Hvala lepa. Ja, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nekateri so že izpostavili zaskrbljenost, ki jo občutim tudi sam. Zdi se mi, da v tem poročilu spet manjka pomemben element. Gre za uvodno izjavo sedem. Tukaj gre za turške oblasti in za njihovo delovanje v severnem Cipru ta država je država, ki jo je Turčija nezakonito zasedla. Turčija pa se z nami pogaja o pristopu k Evropski uniji. Prebivalci turškega dela Cipra, ki se želijo vrniti v eh, cerkve, pa se jim to prepričuje. Ne smejo obnoviti svojih cerkva, ne smejo uporabljati svoje lastnine. To se dogaja na severnem Cipru in to je resničnost, s katero se srečujemo danes. Gre za zatiranje kristjanov in to zatiranje izvaja država, ki bi rada pristopila k Evropski uniji. To se mi zdi nespremljivo, zaradi tega mislim, da mora to voditi v ustrezne posledice. Pogajanja z eh, Turčjo je potrebno prekiniti, dokler ne bo prišlo do prekinitve teh eh, dejanj. Marek Gribaski. Eh, eur... Hvala lepa, gospod predsedojoči. Zaradi svojih korenin ima Evropa posebno odgovornost, da brani vse kristjane po celem svetu. Ta rezolucija je seveda izraz eh, tega in zato sem podprl resolucijo. Po drugi strani pa naj bi Evropa okrepala tudi tako, da bi v prihodnje bili zaščiteni vsi kristijani po celem svetu in da ne bi prišlo do podobnih tragedij. Hvala. Gospod Bielan je naslednji na vrsti. Bardzo, Ostatnio... Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Pred nedavnim je v tistih državah po svetu, kjer je islamsko prebivalstvo, Eh, prevladujoče prišlo do preganjanja eh, manjšine, ki jo predstavljajo kristjani. In eh, branjanje svobode veroizpovedi je ena glavnih vrednot, zato v celoti podpiram izjavo predsednika Buzeka, s katero je obsodil taka dejanja in zato podpiram vsa dejanja, ki bodo zagotovila varnost verskim manjšinam, zlasti tistim, katerih pravice se krčijo kršijo. V poročilu iz leta 2009 eh, o človekovih pravicah smo podarili, da je treba to zaščito po celem svetu ukrepiti in pozvali smo, da se imenuje posebni predstavnik Evropske eh, unije za človekove pravice in današnja rezolucija je odličen korak naprej v tej smeri. Andrej. Andrej Grip. Ja, <clears throat> chcę wyrazić swoją e, radość. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pozdravljam sprejem te resolucije. Bil sem eden od avtorjev te resolucije in želim izraziti svojo zahvalo gospe Ashton za način, kako se je odzvala na preganjanje kristijanov v Aleksandriji. Hvala ravno tako pozdravljamo delo glavnih škofov in eh, njihovo odzivanje na preganjanje kristijanov v Iraku. Čez nekaj mesecev bomo priča eh, razglasitvi eh, Janeza Pavla II. za blaženega. Spomnimo se tega, kaj nas je učil, spomnimo se, kako je obiskoval tako mošeje kot sinagoge in eh, vedno je zagovarjal pravice ljudi po celem svetu. In tako moramo ukrepati tudi mi, saj imamo na razpolago politična, eh, politična sredstva in moramo pomagati tistim, ki so veliko izgubili zaradi preganjanja. Hvala lepa, sedaj pa gospod Kela. Uh, eh, Za to zgodovinsko rezolucijo, katere so avtor sem bil, sem glasoval. Uh, zato ker vsebuje dve pomembni sporočili za visoko predstavnico komisije. In eh, ti dve priporočili je treba izvesti čim prej. Najprej komisija naj čim prej razvije strategijo EO o zagotavljaju pravic svobode vero pri izpovedi. Ta strategija mora uh, vključevati tudi ukrepe proti državam, ki tega ne spoštujejo. Potem pa potrebujemo tudi stalni sistem, kjer bi imeli eh, direktorat eh, znotraj eh, službe za zunanje politične delovanje. Ta direktorat bi imel nalogo, da spremlja eh, spoštovanje svobode veroizpovedi. Hvala lepa. Kolegica Muskardini. Gospod predsedojoči, svoboda veroizpovedi je ena izmed temeljnih človekovih pravic gre za ohranitev demokracije in eh, za človekovo dostojanstvo. To, kar se dogaja na različnih eh, koncih sveta, pa je nespremljivo. Gre za nasilje nad eh, kristjani, ki postajajo pravi mučeniki. Tukaj gre za skrajneže in zaradi tega mislim, da se moramo odzvati na vse kršitve svobode vere izpovedi drugega. Mednarodna skupnost eh, in pa njene inštitucije se niso vedno pravočasno odzvale, ko je šlo za napad nad kristijani. To, kar se je zgodilo eh, v Iraku in Egiptu, je zgolj izraz, eh, tega, je zgolj izraz napetosti, ki je obstajala že stoletja. Hvala lepa, gospodu Buzeku za izjavo v uh, podporo vsem žrtvam. Želim si, da bi uh, zagotovili svobodo in pa pravičnost eh, za vse. Zulli. Hvala lepa, gospod Ronculi. Grazie, predsednica. Sparo in soli, se upravičujem. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sama sem glasovala za to resolucijo, kajti zaščita eh, svobode veroizpovedi je danes bolj aktualna kot kdajkoli prej. Leta 2011 je nespremljivo, da se ljudi eh, še preganja zaradi veroizpovedi deseti člen eh, temelj listine o, listine o temeljih človekovih pravicah eh, govori o eh, svobodi misli, o svobodi vera izpovedi. Napadi, ki so se zgodili v preteklih tednih na določene skupnosti kristijanov, pa bi morale pripeljati do tega, da bi vlade sprejele aktivne oziroma učinkovite ukrepe za zaščito verskih manjšin. Poleg tega moramo vzpostaviti eh, verski dialog z podporo držav članic Evropske unije, še prav posebej pa moramo svobodo veroizpovedi zagotoviti tam, kjer ta še ni zagotovljena. To pravico moramo zagotoviti vsem brez izjem. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Runculi. Gospod Takola je naslednji na vrsti. Hvala lepa to je zgodovinski trenutek, to je izjemno dobra rezolucija. In moramo biti pozorni na svobodo izpovedi v Evropi in zelo pomembno je to zato, da se spomnimo svojih korenin, ki so krščanske korenine in tudi vse temeljne evropske vrednote izhajajo iz eh, teh krščanskih korenin. Spomnimo se, kaj se je dogajalo med kopti v Egiptu in to nas je zbudilo, tako da smo spoznali, da tudi kristijani potrebujejo posebno zaščito po celem svetu, ne samo v Egiptu. Tudi druge je mogoče opaziti podobne dogodke, recimo v Turčiji, v Siriji, ampak tudi znotraj Evropske unije se pojavljajo incidenti, na katere moramo biti pozorni, ljudi preganjajo, poleg tega pa Eh, se preveč bojimo islama in eh, opuščamo svoje lastne vrednote. Zato potrebujemo dialog, versko svobodo in zagotoviti moramo, da bomo spoštovali temeljne vrednote, kajti brez eh, temeljnih vrednot se podre vse drugo. In zato moramo to braniti, saj je to že, eh, bistveni del naše evropske identitete. Gospod Klejs je naslednji na vrsti. Ja, voorzitter ik heb voor de resolutie. Hvala lepa, gospod predsednik. Glasoval sem za to resolucijo o situaciji kristijanov. Zelo sem vesel, da je rezolucija bila sprejeta, vseeno pa imam določene pomisleke v zvezi z dikcijo. Nekaj dvoumnih eh, odstavkov je o eh, situaciji kristijanov v eh, islamskih državah. To bi se dalo razumeti, kot da Evropa teh problemov ne pozna. To je mogoče res, ampak še vedno se ti problemi eh, pojavljajo. Vendar pa teh eh, problemov ne moremo enačiti še s strukturno diskriminacijo in z eh, načrtnimi napadi na kristjane v islamskih državah. Tu gre ne le za napake ekstremistov, ampak gre za to, da se oblikujejo posebne politike, ki so napirjene poti eh, kristijanom. Kristijani eh, naprimer na severnem delu Cipra ne morejo renovirati crkva. V Konstantinoplu je podobno in eh, ta problem se rešuje ustrezno. Gospod Kelly. Elton, uh, Drastelmeier in Disport, Elton Shaw, Ine, August Fischer, Anahim. To je bila zelo pomembna rezolucija in tudi ta razprava je zelo pomembna. Tudi sam sem bil priča razprav in eh, zahvaljujem se gospodu Buzeku za to. E, spomnimo se čestega rimskega imperija. Takrat eh, so bili napadi nekaj normalnega na kristjane, vendar pa smo sedaj v Evropski uniji in zelo pomembno je, da Evropska unija spremlja to, kar se dogaja. To, kaj, eh, po, to je pomembno zagotoviti eh, tudi v državah eh, kandidatkah, ne samo znotraj EU. In? Hvala lepa. speak about uh Mr President. Have we, have we... Govoril bomo o Belorusiji, gospod predsedujoči. Gospod Črnecki. Prego. Izvolite. Prav tako o Belorusiji? Onorevoli Črnecki. Gospod Črnecki. Grazie, prezidente. Uh, Županjstva, uh, ta rezolucija Gospe in gospodje, ta rezolucija je izjemno pomembna, zato ker je prva takšna rezolucija, ki je bila sprejeta v zelo pomembnem času. Vemo, s kakšnimi problemi se srečujejo kristijani v Iraki, vemo, kaj se dogaja v Egiptu. In to so stvari, ki jih v zadnjem času tam niso poznali. Sedaj poznamo sicer nekaj posamičnih primerov, ampak. Eh, pri, po, primerov umorov krščanskih duhovnikov je več v uh, Turčiji, Pakistanu. Vemo tudi, kaj se dogaja v nekaterih afriških državah, kjer je muslimansko prebivalstvo uh, večinsko. Zato sem presenečen nad molkom predsednika Barosa. Cel teden je bil tiho. Potem, ko je veliko uh, Eh, predsednikov držav nam začelo izvajati pritisk, da kaj reče, pa ni nič rekel. In to je zelo škoda. Sedaj pa prehajamo k predlogom resolucije v povezavi z razmerami v Belorusiji. Gospod Henan ima besedo. You, Hvala lepa, gospod predsednik. Presrečen sem, da se ta hiša eh, zaveda tega, da Belorusija drsi v avtokrasijo. In eh, to so taki režimi, ki bi jih ta kontinent moral zavreči že pred 20 leti. Vendar pa upam, da bo ta eh, predlog eh, sprožil tudi samo analizo pri nekaterih kolegih. Poglejmo si, kako nekateri aparači, ki analizirajo Evropsko unijo. No, tu bi lahko videli, da eh, nas vodi nekdo, ki ni bil izvoljen, ampak nas eh, eh vodi 27 članski politbiro, ki se mu reče Evropska komisija. Ja, no, vsaka parček iz bivše Sovjetske zveze bi bil nekoliko nostalgičen, kajti videl bi vse lasnosti iz prejšnjosti, posebne limuzine, posebne trgovine za člane nomenklature. Predvsem pa bi videl to, kar je Engels imenoval doktrina napačne zavesti. Ko ljudje glasujejo, sploh ne vejo, eh, v kakšnem interesu glasujejo in v bistvu eh, se nam sistemi siljujejo. Eh, In eh, spomnimo se eh, končne slike eh, knjige Živalska farma, ko se spogledata eh, človek in prašič. Mine, eh, äänestin. Kolega Ripa je naslednji na vrsti. Puolesta, joka oli vähin. Glasoval sem za to resolucijo. Potrebno je bilo reči vsaj to. Evropska unija mora biti zelo pozorna na to, kaj se dogaja s človekovimi pravicami, kar vključuje tudi eh, kršitev eh, veroizpovedi na vzhodu. V Belorusiji in mladi in njihove organizacije ne morejo delovati svobodno, zato je prav, da spremljamo tudi, kaj se dogaja z mladino. No, v zadnjem času je veliko glasov utihnilo iz protesta proti kršitvam svobode govora. In upam, da nas mladi iz Belorusije ne bodo videli kot uh, neme in da bomo dovolj pogumni, da se bomo postavili za vrednote demokracije. Hvala lepa. Gospod Repo, sedaj pa. Gospod Vizenin, v imenu socialistov in demokratov. Hvala, gospod predsedujoči, spoštovani kolegi. Skupina SND je podprla resolucijo o Belorusiji. S tem smo postali, menim, eh, poslali, menimo, eh, močan signal tako beloruskim oblastem, kot civilni družbi, medijem in vsem tistim, ki se borijo za demokratični razvoj v državi. Upamo, da bodo ukrepi, ki jih predvidevamo v resoluciji, dobro analizirani, da jih, bo komisija, eh, da jih bosta komisija in svet dobro analizirala in da bosta hitro povzela vse ukrepe za to, da bomo prišli do nekih učinkov in rezultatov. Lukašenkova uh, ceremonija jutri ne bo pomenila konca vprašanj uh, o tem, kako je bil izvoljen in tudi o tem, uh, kako so bili zabeleženi rezultati volitev. Uh, Vsekakor je Evropska unija do sedaj uporabila različne mehanizme, različne politike, da bi vplivala na Belorusijo in na njeno vodstvo. Ampak vse, vsi ti ukrepi niso dali pravih rezultatov. Morda bi si morali zamisliti kaj novega, kakšne nove metode, kakšne nove načine in sprašujemo se lahko, ali imamo neko novo situacijo v regiji, ki zahteva nove mehanizme. Resolucija govori o nečem, kar se nam zdi zelo pomembno in kar še ni bilo dosedaj preizkušeno, namreč koordiniranje ukrepov z sosedami, ki niso sicer članice Evropske unije, recimo z Rusijo, ki je strateški partner, in z Ukrajino, ki je strateški partner vzhodnega partnerstva. Mislim, da lahko to z usklajeno dejavnostjo pripelje do bolj politično ustreznega okolja, ki bo potem omogočilo tudi prave, svobodne, poštene volitve v naslednjem letu. Tudi parlament mora čim bolje izkoristiti možnosti, ki so mu na voljo. Danes smo se odločili, da bomo poslali delegacijo v Belorusijo in eh, mislim, da bo to dober preizkus eh, beloruskega vodstva, Eh, namreč ali bo dovolil dostop tej delegaciji in ji omogočil, eh, da bo izkoristila vse možnosti, da vidi iz prvih, prve roke, kakšna je dejansko situacija v Belorusiji. Bo... Hvala lepa, gospod Vigenin, sedaj pa gospod Sonik. <clears throat> E, Hvala, gospod predsedujoči. Naj vam povem, da se mi zdi izjemno hudo, da se primerja Evropska unija z Belorusijo. Namreč neumnosti, ki smo jih slišali, so, so toliko bolj neprijetne, kajti včasih jim ploskajo tudi moji kolegi iz EKR, eh, e iz skupine EKR. Lukašenkov režim je treba izolirati, osamiti in zato Eh, je naše pričakovanje, da bo počasi postal demokratičen režim, torej to pričakovanje se je izkazalo kot napačno. Narobe smo predvidevali. In eh, sankcije, ki jih je treba naložiti temu režimu, proti temu režimu, eh, morajo seči resnično globoko, kajti gre za državo, ki je zelo blizu Evropske unije, zelo blizu Evrope in zaradi tega moramo tam postaviti iste zahteve in imeti ista pričakovanja kot od držav članic. Evropsko komisijo bi prosil, da podpre neodvisne medije v Belorusiji, Belsat TV, eh, Radio Rosija, eh, kajti ti prinašajo prave informacije eh, evropski javnosti. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Wydarzenia na Białorusi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V zvezi s predsedniškimi volitvami v Belorusiji naj povem, da, še enkrat, da uh, je prišlo do napačne zaznave pri javnosti v Evropi. Gospod Lukašenko je izkoristil spet svojo oblast, uh, vrača se k najhujšim metodam svojega diktatorstva, bil je nasilen do demonstrantov, zaprl je voditelje opozicije in tako naprej. Vse to so kršitve človekovih pravic in kaže, da na noben način ne namerava eh, eh, države peljati proti demokratičnosti. Zato mislim, da je napačno, da zahtevamo takojšnjo. Eh, takojšnjo torej, Zagotovo je treba izpustiti zaprte, hkrati pa morajo institucije omogočiti, da se bo opresija nad javnostjo, nad državljani v Belorusiji sprostila in da bo vedno manjša. Treba je zagotoviti štipendije za raziskovalce, treba je sofinancirati neodvisne medije. Gospod Messerschmidt. Er Najlepša hvala, gospod predsedojoči, nobenega dvoma ni. Belorusija je boleča točka v Evropi, gre za zadnjo diktaturo, zaradi tega moramo izkoristiti vsako priložnost eh, in kritizirati ta režim. Seveda pa ne moremo metati kamnov, če si ne ogledamo situacije doma. V Belorusiji oblast deloma sploh ni izvoljena z strani ljudstva, kljub temu, pa je situacija podobna tudi v Evropski uniji. Nekateri podajajo predloge, čeprav eh, sploh niso bili izvoljeni. In to ima posledice za situacijo v državah članicah. Situacija je podobna v Evropskem parlamentu. Oddaljeni smo od evropskih državljanov, številni se počutijo zelo dobro v tej stekleni palači, v kateri sedimo. Nobenega stika več eh, nimajo z državljani Evropske unije. In če na to pogledamo za stališča Belorusije, potem bi lahko tudi nam očitali, da smo diktatura. Črnecki. Gospod Črnecki. Hvala, predsednik. E, Poparujem te rezolucije, imajoč svet. Podprl sem sicer to e, resolucijo, pri tem pa se je treba zavedati dejstva, da je položaj v Belorusiji zelo poseben. Namreč tukaj imamo opravka z zelo hitrim, z velikim povečanjem nasilja proti aktivistom civilne družbe, proti zagovornikom človekovih pravic. Hkrati pa to povzroča nepremišljena politika, omogoča nepremišljena politika tudi nekaterih držav članic Evropske unije. Kajti zagotovo. Uh, glede na dejstvo, da smo Lukašenka naredili za verodostojnega z njegovimi obiski v Italiji in v Litvi, naprimer, je postal verodostojen in uh, tudi s tem, da uh, z nekaterimi drugimi dejanji, to je bilo posebno nepotrebno. Danes bi se morali boriti za uh, eh, civ, državljanske pravice in svobode v Belorusiji, vse to pa v resnici pristaja v ruskih rokah. Najlepša hvala, sedaj pa prehajamo k poročilo o politiki konkurence za leto 2009. Gospod Kozlik ima besedo. Grazie. Važeni pan prezident, steni kolegovja, skuseni iz viacerih členskih štab. Hvala lepa, gospod predsedujoči, dragi kolegi. Izkušnje iz držav članic kažejo, da tudi šest let po uredbi Evropskega sveta ni prišlo do izvajanja pravil v povezavi z politiko konkurence. Nacionalna sodišča se sploh ne obračajo na Evropsko sodišče na tem področju in sicer z namenom, da bi dobila predhodno sodbo. Evropska komisija tudi ni izkoristila svoje možnosti posega trenutna praksa kaže na določene probleme. Zaradi tega se obračam na komisijo. Prosim, da se posveti odločitvam nacionalnih sodišč in da poskrbi eh, za dosledno izvajanje eh, te uredbe. Hvala lepa, gospod Mr. Schmidt. Er Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nobenega dvoma ni. Konkurenca v Evropi je pod velikim pritiskom. Ali države članice res želijo to situacijo spremeniti? No ja, dobro, imamo skupno valuto. Ta trenutno uničuje celotno Južno Evropo v gospodarskem smislu. Primankujejo pa reforme, te so nujno potrebne, če želimo biti konkurenčni v primerjavi z Indijo, Kitajsko ali pa Južno Ameriko. Težko je doseči soglasje. Imamo pobudo, kot je recimo evropski patent, ampak to je ena prava katastrofa. To kaže, kako neučinkovita je Evropska unija. Gre za tehnična vprašanja. Evropski patent potrebujemo, pa se niti glede tega ne moremo zediniti. Na katerih temeljih torej deluje to sodelovanje? Glede tega se moramo zediniti. Gospod Preda. Želel sem govoriti v zvezi z Belorusijo. Z Belorusijo smo že zaključili. Morali bi se javiti prej lahko pa podate svojo izjavo pisno. Dejal sem, da smo razpravo o Belorusiji že zaključili. Morali bi se javiti prej, lahko pa podate svojo izjavo v pisni obliki. Nisem vas razumel, gospod predsedojoči. Bi to. Ste me razumeli? Ne, nisem vas razumel. Non si può fare adesso. Ne morete sedaj podati obrazložitve glasovanja o Belorusiji. To bi morali storiti prej, ko smo govorili o Belorusiji, skupaj z drugimi kolegi na to temo. Ampak niste prosili za besedo, zato vam besede nismo dali. Sedaj pa lahko svojo izjavo podate v pisni obliki. Je zdaj to jasno? Dobro. Prosim, pošljite nam pisno izjavo. Gospa Muskardini. Gospod predsedojoči, spoštujem prožnost komisije, ko gre za oblikovanje začasnih ukrepov za odziv na gospodarsko in pa finančno krizo. Strinjam se z pripravo eh, ocene, analitične ocene sprejetih ukrepov. Na ta način bomo lahko ugotovili, kakšna je politika konkurence v celotni Evropi. Banke pa morajo državam vrniti posojila, ki so jih prejela za rešitev iz krize. Gre za ogromna posojila, ki ogrožajo notranji trg. Tukaj gre tudi za sredstva davkoplačevalcev in ta sredstva se uporabljajo za uspodbujanje razvoja. Upam, da je zadnjič, da smo ta sredstva uporabili za reševanje krize, sedaj je potrebno vključiti tudi banke, potrebno je preprečiti nevarne špekulacije, ki ogrožajo naše gospodarstvo. Spodbujati je potrebno projekte v skupnem eh, interesu, še prav posebej, ko gre za obnovljive vere energije. Najlepša hvala. Gospod Muskardini, gospod Kelly. Uh, uh, uh, gospod predsedujoči veselilo me je da sem lahko podprl to resolucijo in gre za to da mora unija zagotavljati pošteno konkurenco vsem še posebej majhnim in srednjim velikim podjetjem in Dolgo se je zdelo, da ljudje izkoriščajo trg in tudi v moji državi ljudje danes verjamejo, da prihaja do nekaterih težav na, pod, na nekaterih pod, gospodarskih področjih. E, prihaja do delovanja kartelov, še posebej, ko govorimo o e, e, zmanjšanju cen živine. In e, ko je Evropsko sodišče eh, razsodilo proti telekomunikacijskim podjetjem, so nam stvari povedali marsikaj. Zato moramo biti resnično pazljivi in biti pripravljeni na hitre dejavnosti, zato da bomo dejansko doje, dosegli pravično konkurenco v Evropi. Hvala lepa, gospod Kele. Gospod Črnecki je naslednji na vrsti. Eh, eh, Hvala, gospod predsedujoči. To pomembno poročilo, ki ga je sestavila zelo uh, izkušena oseba na tem področju, uh, je tako, da moramo uh, eh, podariti, da Evropska unija zas, da si zasluži več odprtosti, več konkurenčnosti. Ne sme nas biti strah tega kaj ti to lahko le prispeva k rasti Evrope in k razvoju Evrope, kaj ti odkrito povedano smo nekoliko v zaostanku, kar se tiče konkurenčnosti eh, v nasproti združenim državam in azijskim državam. Takšne resolucije lahko izboljšajo učinkovitost evropskega gospodarstva, zato je tako pomembno, da jih imamo. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa prehajamo k trajnostni politiki Evropske unije za skrajni sever. Gospod Takula. Arvoisa puhemies, haluan tästä kiittää. Gospod presedujoči, eh, zahvalil bi se Mihailu Galeriju za to izjemno poročilo. Zelo dobro je, kaj ti upošteva potrebe Eh, regiji na skrajnem severu, na naši celini in še posebej, posebej uh, sam, uh, poznam te kraje in zato uh, mislim, da so tam nekatera specifična vprašanja, podnebja, gospodarstva in tako naprej. Kmetijstva, seveda, torej vse to je bilo zelo lepo upoštevano v poročilu. Uh, Eh, potem imamo seveda vprašanje prebivalstva sami in drugih avtohtonih prebivalcev tam. Še enkrat hvala gospodu Galerju, ker je vzel obzir vse te zadeve. Eh, in, eh, Laponska univerza zdaj postaja pomemben center izobraževanja in za me je to zelo pomembno, zato sem zelo vesel, da so se Finci tudi tukaj združili in podprli to zadevo gre za pomembno eh, nordijsko dimenzijo, torej najlepša hvala poročevalcu za odlično delo. Hvala lepa, gospod Takola. Sedaj pa prehajamo k strategiji Evropske unije za Črno morje. Gospod Vigenin bo spregovoril v imenu socialistov in demokratov za dve minuti. Gospod Vigenin. Dve minuti. Dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. E, naša politična skupina meni, da je strategija za Črno morje zelo pomembna. E, in je tudi pravočasna, kajti omogočila bo uravnoteženje tistega, kar je bilo že narejeno in daje tudi nekatere predloge v zvezi s tem, kar lahko Evropa naredi v prihodnje. Mislimo, da je politična koordinacija tukaj zelo pomembna med političnimi partnerji na različnih ravnih sodelovanja. Seveda ne bo lahko, ampak ni nemogoče tega doseči. Zaradi tega je smiselno, da poskusimo in uskladimo svoje napore na politični ravni. Tri države so države članice, nekatere, ena je strateška partnerka, ena je del strateškega partnerstva in Turčija je kandidatka. Nesposobnost Evropske in unije, da bi bila bolj zauzeta tukaj, saj do sedaj, eh, nam onemogoča izkoristiti pomemben potencial in zaradi tega je treba reči, da do sedaj sinergija za Črno morje, ki je bila že od vsega začetka predvidena, eh, eh, ki se jo je videlo kot nezadostno, torej da se mora ta sinergija resnično spremeniti v pravo, dejansko strategijo za Črnomorje. Imamo nekatere modele eh, sodelovanja, ki jih lahko uporabimo, seveda jih je treba nekoliko prilagoditi, recimo tu imamo baltiško strategijo za razvoj regionalnega sodelovanja. Menima, menimo, da je treba ukrepati takoj nekateri ukrepi zdaj niso upoštevani, naprimer v okviru strateškega pregleda sosedske politike. Moramo razmišljati tudi o večji doslednosti, o večji skladnosti vzhodnega partnerstva in črnomorske strategije in to čim bolj. Torej, te stvari so pomembne tudi stališča vključitve Belorusije. Potem potrebujemo nek okrepljeni politični dialog na ministerski, na parlamentarni ravni in hkrati moramo priti do več doslednosti, imeti večjo doslednost, kar se tiče naslednjih strategij za Črnomorsko regijo. Vse to pa mora pripeljati do neke strategije, ki bo imela posebno proračunsko postavko v naslednjem proračunskem okviru. Grips. Kolega Grip je naslednji na vrsti inicjatywa aby polityka wobec morza czarnego pobuda eh, za celovito strategijo eh, ki jo imamo v naši strategiji eh, v naši resoluciji mora biti podprta moramo jo vsi podpreti Eh, torej, eh, od članstva Romunije in Bolgarije je zdaj Črnomorje toliko bolj pomembno zaradi partnerstva tudi z Rusijo in zaradi povezav z drugimi državami, torej eh, podariti je treba politično pomembnost te regije za Evropsko unije, unijo. Pomembno je sveda to stališča prenosa energentov in tudi stališča prihodnih projektov, kot je naprimer Nabuko, ki so zelo pomembni za diversifikacijo eh, dobave plina v Evropo. Strinjam se tudi s poročevalcem, ki mu tukaj čestitam. Eh, strinjam se namreč, da moramo upoštevati vse države, ki so v tej regiji, ne le velike države. In strategija mora biti primerljiva z drugimi strategijami, kot je recimo euromediteranska. Hvala lepa. Naslednji govorec. Mikor Romanija in Bulgarija izčatlakodata za EU-hoz, a fekete tenger resben za Evropsko unijo, belšjo tenger. Gospod Mesaros. ko sta Romunija in Bolgarija postali članici Evropske unije, je Črno morje postalo morje Evropske unije. In zaradi tega je to območje zelo pomembno za Evropsko unijo. Evropska unija mora oblikovati strategijo, finančno strategijo za to območje. In tudi Črno morje mora dobiti lastno proračunsko postavko. Ta strategija je povezana tudi z energetsko varnosti oziroma za varno oskrbo z energijo v Evropski uniji. Pomembno je, da še naprej razvijamo to eh, regijo in na ta način bomo zagotovili, da bo Evropska unija bolje oskrbljena z eh, energijo. Nabuko je zelo pomemben projekt, In zaradi tega moramo poglobiti sodelovanje z to regijo in to poročilo sem zaradi tega tudi podprl. Zaključili smo z obrazložitvami glasovanj. Onorevole Preda. Ne, gospod Preda še želi besedo. Gospod predsedojoči, eh, tudi, eh, tako kot v zvezi z Belorusijo, sem tudi tukaj želel nekaj obrazložiti, namreč kar se tiče strategije Evropske unije za Črno morje. Rad bi vam povedal, da je zamisel mojega kolega Ungorjanoja, da pripravi poročilo. Torej, eh, da je ta ideja gospoda Ungorjanoja, eh, eh, da je zelo dobra, namreč Evropska unija zdaj krepi svojo politiko z strategije z drugimi podobnimi, s takimi regijami. Eh, tukaj bi rad izrazil svoje zadovoljstvo s tem, da je upošteval poročevalec tudi moje predloge sprememb. Gre za to, da je treba oblikovati mrežo nevladnih organizacij, zato da bomo imeli tu nek program, ki bo govoril tudi o medkulturnem dialogu, o medreligioznem eh, dialogu in o izobraževanju. Tu imamo nekatere dobre primere, nekatere dobre zglede. Uh, namreč eh, vidimo, kako lahko civilna družba vpliva, pozitivno vpliva na razvoj dogodkov v posameznih državah. Mislim, da moramo najti tudi ustrezno ravnotežje med varovanjem okolja in energetsko politiko in tukaj tudi upoštevati eh, onesnaževanje v Črnem morju. Mislim, da, resolucija, da bo resolucija zelo pomembna tudi stališča sveta, ki jo bo vzel in upam, da jo bo vzel kot prioriteto. Gospod Preda, naslednjič prosim, da vnaprej zaprosite za besedo v teko obrazložitev glasovanja. To sem tudi storil. Ne, niste. Zdaj to ni pomembno. Ni težav z tem, ampak prosim, da naslednjič prosite za besedo. Dobro, dober tek. Hvala lepa, zasedanje je prekinjeno do 15. ure.